akteri bodo morali to upoštevati. Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Uh, hvala lepa, gospa Andrej Kjene. Razprava je zaključena, glasovanje bo jutri o povdan. Sicer pa imam še sporočilo, predn gremo na naslednje poročilo in sicer pristojni francoski organi so me obvestili o tem, da bo gospa, eh, gospod Pascal Gruni nadomestil gospod Filipe Bujon in sicer s 15. decembrom 2010. Eh, dobrodošlico izrekam novemu kolegi, ne vem ali je v dvorani. Eh, morda ne v tem trenutku, kakorkoli že bo slišal moje sporočilo in v skladu s tretjim členom drugim odstavkom pravilnika Evropskega parlamenta, eh, dokler njegova pooblastila še niso preverjene in dokler še eh, ni bilo eh, eventualnega ogovora eh, bo eh, gospod eh, Filip Bojat zasedal v parlamentu in užival vse pravice pod pogojem, da je izjavil predhodno, da ne izvaja nobenih funkcij, ki ne bi bile kompatibilne z funkcijo evropskega poslanca. In sedaj pa naslednje poročilo, poročila gospoda Arlačija, gre za novo strategijo za Afganistan. In seveda bom najprej besedo dala gospodu poročevalcu za štiri minute. Gospod Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, lady Ashton, spoštovani kolegi. Poročilo, ki ga obravnavamo danes, je bilo soglasno sprijeto v odboru za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu. Gre za rezultat le dela, ki je trajalo eno leto in je rezultat delegacije Evropskega parlamenta v Kabulu. Želimo razložiti paradoks zakaj smo dosegli tako malo v Afganistanu kljub devetim letom mednarodnega delovanja. Od leta 2001 je voja, vojaško delovanje v tej državi stalo več kot 300 milijard evrov, več kot 40 milijard evrov smo porabili na civilnem področju, več kot 30 kratno BDP Afganistana. Afganistan je še vedno vodilna proizvajalka opijuma, še vedno pa je ena najrevnejših držav, kjer ima večina afganskega prebivalstva zelo kratko pričakovano življenjsko dobo, kot če bi govorili o obdobju pred 500 leti. 500 leti. Smrtnost med materami je višja kot med vojno, več kot 200 tisoč na leto v primerjavi s 1300 v normalnih okoliščinah. Obstaja tudi prepričanje, da je prišlo do vojaške zmage po letih mednarodnega ukrepanja. Precenila se tudi vredostojnost vlade, kot tudi učinkovitost mednarodne pomoči za obnove in razvoj države. To poročilo ne želi poenostaviti vseh teh vprašanj. Seveda sprejemamo celoten izziv v vsej razsežnosti. Ta dokument skuša predlagati nove možnosti za našo politiko. Poročilo gleda na to vprašanje z evropskega stališča. To pomeni, da se na afgansko krizo gleda iz vidika ki ne izraža samo ameriški vidik. Evropska načela so pomembna. Ta oključujejo mnenja evropskih državljanov, ki ne verjamejo v vojaško rešitev, zaradi tega, ker več kot 65, eh, pred pet, več kot 65 leti smo se prepričali o tem, da vojna ni najboljša rešitev. To poročilo odraža to mnenje. Evropski državljani močno podpirajo civilni pristop v Afganistanu kot alternativa uporabi sile. Naš pristop ni naiven. Tudi ni mehka moč Venere v primerjavi z Marsovo močjo. Takšna kriza poti Afganistana se ne more reševati z enostavnimi ukrepi. To poročilo predlaga strategijo, ki ne izključuje različnih načinov ustavljanja in um, odprave nasilja in oboroženih konfliktov. Zato moramo zagovarjati večstranska pogajanja, domači mirovni proces, ustanavljanje inštitucij in zaščito pravic žensk. To mora biti podlaga za mirovno strategijo v Afganistanu in tudi drugod. Strategija, ki jo tukaj izražamo, bo previdno izvajana strani Evropske unije. Zato bi želel v tem primeru tudi povabiti gospod Ashton, da se pridruži Evropskemu parlamentu. Hvala lepa, sedaj ima eh, besedo gospod Ashton, da se odzove na besede poročevalca. Hvala lepa. Uh, najprej se želim spomniti Richarda Holbroka, predanega diplomata, uh, borca za mir in mojega prijatelja. Gospod Arlaki je pripravil res obsežno uh, Eh, poročilo in čestitam mu k njemu. In vem, da je v tem parlamentu tudi potekala dolga razprava in pri pripravah na to poročilo. In veselim se tudi sodelovanja s parlamentom, ko bomo pač eh, prešli v bistveno fazo našega angažmaja v Afganistanu. To, kar je gospod gospod Arlač je povedal, zadeva nas vse. Zelo veliko je nasilja. Proizvajajo se eh, mamila, ki pridejo na evropske ceste. Treba je preprečiti, da bi Afganistan postal zatočišče za teroriste in kriminalne dejavnosti. Mi moramo spodbujati boljšo eh, prihodnost v blaginji za afganistansko prebivalstvo. Eh, In na začetku eh, želim povedati to, kar sem povedala marsikje drugi. In sicer eh, Evropska unija je na dolgi rok eh, angažirana v Afganistanu. Imamo torej načrte do leta 2013 in prav gotovo tudi še dlje. 200 milijonov eh, evrov na leto eh, želimo prispevati eh, Afganistanu. Do sedaj smo prispevali 150 milijonov. Treba je torej podpirati tudi socialni blaginji in pravni državi. Mislim, da smo dosegali tudi nekaj uspehov Eh, na področju miru in tudi na mnogih drugih sektorjih, naprimer zdravstveni sektor, 8 odstotkov eh, oziroma 80 eh, odstotkov prebivalstva ima kolikor toliko dostop do zdravstvenih storitev v primerjavi z desetimi odstotki pred leti, je to seveda velik uspeh, vendar je pred nami še velika, dolga pot. 2001. leta Eh, so tudi eh, še umirali mnogi dojenčki v Afganistanu. Sedaj se je to število bistveno zmanjšalo. To pomeni, da je tudi eh, ustrezna oskrba izboljšana. Seveda pa moramo. Eh, tudi eh, afganistansko vodstvo eh, podpreti pri reformah. 50 odstotkov naših odstotkov gre preko oziroma naše pomoči gre preko državnih organov. To je tudi zelo dobro, tudi dobro za dobrodelne organizacije in donatorje vendar mednarodno koordinacijo lahko še izboljšamo. Moramo storiti več in moramo delati bolje. Ko pa res gledamo, kaj počne Evropska unija, smo res naredili velik napredek. Eh, in eh, tudi bila je delegacija v Afganistanu, eh, politična sporočila so bolj usklajena in tudi akcijski načrt za Afganistan in Pakistan eh, sta bila lani eh, oktobra potrjena v svetu ministrov. Ta akcijski načrt eh, je uvedel mnoge instrumente in tu upoštevamo tudi naše prednostne naloge eh, In kabulska konferenca, na kateri sem bila julija, je tudi bila zelo pomembna. Mi moramo uskladiti naše pristope, mi moramo tudi ob, ob, opredeliti področja, kjer smo mi z našimi dejanji lahko res uspešni. In eh, prejšnji teden smo pod eh, eh mojim predsvedovanjem eh, razpravljali ravno o teh vprašanjih v Bruslju in eh, mi se moramo seveda ogledati tudi implementacijo naše sedanje strategije. Ta je prednostna naloga. Treba je preveriti naše delovanje na vseh področjih, upoštevati vojaško in civilno področje. Treba je tudi prenašati odgovornost za eh, varnost v skladu z načrtom NATO. Marsikaj je pa treba še postoriti. Prepričana sem, da bo sedanja strategija uspešna. Sedaj pa še eh, civilisti. Mi smo imeli uspešno eh, eh, konferenco v Kabulu julija. Tu ni šlo za Eh, prošnje donatorjem, temveč tu smo se res osredotočili na glavne naloge in ustrezne vire in programe, ki so jih razvili Afganistanci sami. Eh, ti programi omogočajo prehode med različnimi eh, sektori in pri tem jih moramo podpreti. Mi se zavedamo, da če eh, civ, ne bomo imeli civilnega okvira za stabilnost, eh, ne moremo prekiniti vojaške prisotnosti. To pomeni, treba je zagotoviti pravno državo, eh, ustrezno pravosodje, varnost in zaradi tega bomo storili vse za to, da izboljšamo zmogljivosti v Afganistanu in mi bomo zagotovili ustrezne nacionalne institucije in sicer zlasti na nižjih regionalnih ravneh. Potrebujemo ustrezno upravljanje meja, potrebujemo varnostne sile, moramo tudi slediti eh, eh, potem, po katerih eh, potujejo mamila in podobno. Hrati pa moramo tudi skrbeti za boj proti korupciji. Naj tudi še nekaj povem o pod jemih v, na, v Afganistanu. Torej, mi bomo uspešni šele tedaj, ko bo afganistanska vlada uh, začela delovati bolj vključujoče. Uh, in dejstvo je, da je polovica prebivalstva marginalizirana in pomembni so ustrezni vladni programi za razvoj v Kabulu sem se sestala tudi z eh, skupinami žensk in to je ključnega. Eh, pomena in sicer treba je dati politično podporo ženskam v afganistanskem eh, parlamentu, treba je podpirati ženske tudi v razvojnih programih in mnoge programe bo tudi eh, oziroma financira Svetovna banka od leta 2002. S tem zaključujem. Torej, hvala lepa gospodu Arlakiju, da je izpostavil tako pomembna vprašanja v tem poročilu. Mislim, da je to poročilo prišlo ob pravem trenutku, ko gre gre za pomembne odločitve, eh, ki bodo vplivali tako na vojaško kot na civilno stran. Eh, hvala lepa, gospod Görens, v imenu odbora za razvoj. Hvala lepa, eh, Af gospa predsednica. Afganistan nima veliko izbire. Torej, status quo ni več eh, realistična opcija, eh, kaj te sile NATO napovedujejo ena za drugo svoj umik in domače sile pa še ne morejo garantirati varnosti. Potem drugič, vrnitev v situacijo pred letom 2001, to tudi ni opcija, kaj ti tu bi se zopet vzpostavili Eh, vzpostavila teroristična gnezda in to bi prihajalo do merjena moči z eh, tujimi silami. Potem tretjič, morda bi eh, oblast poverili zmernim talibanom, eh, vendar jaz ne vem, kaj je to eh, eh, zmerni taliban. Morda bi morali vprašati ženske v Afganistanu, ki so zapustile pekel in so našle nekaj svobode. In četrtič, lahko samo se še naprej trudijo kot do sedaj in lahko se borimo za demokracijo in razvoj Karzaj ki eh, pravzaprav uteleša to opcijo, ima samo eno veliko oviro, to je njegova oseba, vendar ker ni alternative, je to edina možnost. Sedaj pa govornik v imenu skupin, gospod Kazulides, eh, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naše glavno stališče je tudi zapisano v strategiji eh, in v akcijskem načrtu Evropske unije. Hvala lepa gospodu Arlakiju, da je to tudi razumel. Za to strategijo potrebujemo čas tudi v skladu z časovnico gospoda Obame. Leto 2014 je eh, skrajni rok za tako imenovano afganistanizacijo eh, vojaških in policijskih sil. Eh, potrebujemo seveda politični dogovor eh, vseh Afganistancev, ki sodelujejo v konfliktu. Kontakti z talibani so tudi afganistanska zadeva, vendar sodelovanje je možno šele takrat, ko ni nasilja. E, treba je tudi e, razmisliti, kako je s pomočjo in kako je s pogodbeniki, podizvajalci. Treba je zaskrbeti, poskrbeti za to, da bodo pač. Uh, Ljudje dobili pomoč. Potem mamila, tu gre za tema, za temo, ki jo moramo seveda obravnavati z uh, vidika varnosti, tu gre tudi za uh, zdravje evropejcev. Eh, potem, kaj bodo mislili evropski vojaki na terenu, če Evropski parlament obsodi njihova orožja eh, v boju proti napadom. Eh, torej naj eh, spomnim na pogodbo in vsi se bomo zavedali posledic. Hvala lepa, gospod Neuser, dve minuti. Gospa predsedujoča, Lady Ashton. Evropska unija je v okviru mnogih misij na osnovi sklepov Združenih narodov angažirana v Afganistanu. Preveč vojakov iz Evrope eh, je v Afganistanu izgubilo svoje mlado življenje, mnogo jih je bilo ranjenih ali pa trpijo zaradi obremenitev, ki so eh, povezane eh, z operacijami. Mnogi eh, dan za dnem tvegajo svoje življenje za to, da bi pomagali Afganistanu k boljši prihodnosti. Eh, vsi oni, mi vsi imamo pravico do tega, da izvemo, Eh, kako eh, bo velik angažma Evrope v Afganistanu pripeljal do trajnega uspeha in eh, kako dolgo časa bodo vojaške operacije še trajale. Kaj mora postati drugače, boljše, katere cilje mora zasledovati EU v okviru svoje strategije. Potrebujemo boljše napore za civilno obnovo. Potrebno je usposobiti afganistansko policijo, pravosodje vemo, da ne bo vojaške rešitve. In zato moramo prizadevanja usmeriti v politično rešitev konflikta. Ta prizadevanja moramo intenzivirati eh, z EU in z skupno zunanjo politiko. Eh, proces prave ob eh, vključevanju zmernih talibanov eh, mora biti zasledovan še naprej. Konkretne inicijative, zlasti na regionalni ravni, morajo biti usmerjene v stabilizacijo položaja. Sem sodi tudi in zlasti odločen boj eh, zoper droge in trgovanje z drogami. Naša strategija podaja dobre predloge. Mi zahtevamo od afganistanske vlade prepoznavno voljo, Eh, do eh, boljšega, torej nekoruptivnega vladanja. Nova EU strategija pa je lahko uspešna samo, eh, če ne bo samo pasivna, ampak bo postala aktivna ob vključevanju sosednjih držav. Lady Ashton, računamo na vas, upamo v vas, imate našo polno podporo. Merci, Hvala lepa, gospod Neusser. Sedaj ima besedo gospod Weigel. Dve minuti, prosim. Gospa predsedujoča, spoštovana lady ashton hvala ker ste se spomnili na ambasadorja richarda holbrooka prav je da se ga spomnimo danes ko govorimo o afganistanu in se mu zahvalimo za to kar je naredil za mir. svet evropska unija in mi vsi imamo v afganistanu problem s katerim bi se lahko v drugih časih in z drugačnimi metodami opravili sorazmerno hitro in učinkovito danes je jasno da vojaške rešitve tega problema ni. ko iščemo druge poti in tudi to poročilo ki ga je pripravil tankočutni poznavalec afganistana in temnih strani svetovne politike profesor pino arlacchi utira te drugačne poti vendar pa vsak dan padajo nove žrtve civilisti in borci v uniformah. poročilo odstira pogled v podatke o zgrešenih investicijah stranpoteh in zlorabah humanitarne pomoči o profitih mednarodnih omrežij trgovine z mamili o iluzijah vojaških voditeljev. danes je jasno da prisotnost al kaide v afganistanu ni več centralni problem je pa problem ki prenaša polje spopada z mednarodnim terorizmom v sosednje države in območja toliko bolj kolikor dlje trajajo spopadi v afganistanu. poročilo opozarja da je do pravih in dolgoročnih rešitev v afganistanu takšnih ki bodo človekove pravice položaj žensk in perspektive otrok približali nam znanim standardom mogoče priti samo z aktivnim in močnim sodelovanjem afganskih oblasti verskih voditeljev in civilne družbe. treba jim je bolj kot doslej zaupati da so sposobni zgraditi družbo in državo na osnovah ki so blizu njihovi percepciji svobode in njihovim tradicijam in vrednotam. gospa predsedujoča to poročilo je tehten poskus definiranja ključnih problemov in možnih rešitev za afganistan poročilo je vzpodbuda za odgovorno in ustvarjalno politiko evropske unije v afganistanu. Hvala lepa. Besedo ima gospa Kiel Nilsen za minuto in 30. Gospa eh, predsedujoča Lady Ashton, naj se zahvalim gospodu Arlakiju za konstruktivno vzdušje, v katerem smo lahko delali. V tem poročilu imamo zelo uh, pošteno eh, analizo eh, problemov eh, v Afganistanu po letu 2001. Mi se strinjamo z ključnim sporočilom, ni vojaške rešitve. Vojaška rešitev je predraga, stane veliko človeških življenj. Vojna samo krepi talibane. Edina rešitev je politična. In kaj pričakujemo od Afganistancev? Treba je investirati v razvoj njihove države, v vlado, v spostavljanje vzpostavitev eh, sodnega sistema, eh, problem človekovih pravic, temeljnih pravic, eh, pravic ženske še naprej ostaja pereč in mi vidimo, da afganistanska vlada ni v stanju zaščititi eh, dekleta in ženske. Dokler bodo ženske in dekleta eh, trpela eh, zaradi praks, eh, ki jim jemljajo pravice, eh, ne bomo mogli dosti narediti v Afganistanu. Zato, da zagotovimo ženskam v Afganistanu pravice, ni dovolj, da imamo eh, na, garancije na papirju, temveč je treba zagotoviti tudi za, eh, zagotoviti izvajanje teh pravic. Eh, parlament ima zelo malo eh, eh, vpliva. V rokah predsednika Karzaja je vsa oblast in treba je okrepiti demokracijo in pravno eh, državo. Eh, to nalogo morajo izpolnjevati Evropska unija in seveda zlasti tudi uh, je treba dati parla parlamentu pomoč. Hvala lepa, sedaj je eh, gospa Stevenson za eno minuto. Torej, eh, dolgo časa sem delal v Kazahstanu za mednarodne institucije in sem ugotavljal, kakšni so uh, Eh, kakšne so težave v centralni Aziji. In eno izmed ključnih vprašanj eh, Srednje Azije je seveda vprašanje eh, uporabe voda čez mejne uporabe voja. Tu nastaja seveda veliko napetosti med tistimi, ki živijo ob zgornjem in spodnjem toku reke V eh, teku mojih eh, raziskav pa sem ugotovil nekaj, kar so mnogi na Zahodu spregledali. In sicer eh, afganistanska ekonomija temelji na kmetijstvu. In če želimo vzpostaviti Afganistan, moramo investirati v. Eh, kmetijstvo in mi moramo prepričati kmete naj eh, nehajo saditi mak in naj sadijo pač eh, sadeže in podobno. Seveda pa je tu treba upoštevati vire vode. Da bi razrešili konflikt v Afganistanu, se eh, lahko poseže po ukrepih, ki bodo eh, imeli za posledico nastanek mnogih malih Afganistan, Afganistanov na, zgod, na spodnjem toku eh, reke. Se pravi, mi potrebujemo ustrezne sisteme namakanja, naprimer kot. Eh, in tudi veliki energetski eh, projekti z eh, hidroelektrarnami morajo biti previdno načrtovati za to, da ne bo prišlo do slabih posledic za sosednje države ob spodnjem toku. Hvala lepa, gospod Stevenson. Besedo ima eh, gospod Higince eno minuto. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča. Uh, ZDA in NATO eh, poskušajo oblažiti eh, trpljenje Afganistancev. Pomislimo, koliko je bilo ubitih v eh, lanskem letu. To je zelo hudo. hudo za prebivalstvo, ki se pač bori tudi na strani NATO in ZDA. Socialna situacija v Afganistanu je zelo huda. Mnogi dele eh, živijo v revščini, veliko jih je, imamo dramatično povišanje številk. Eh, milijarde in milijarde eh, dolarjev so potratili za sredstva za množično uničevanje in premalo se dela v interesu uh, afganistanskega prebivalstva in preveč se dela uh, za geostrateške vplive ZDA, gre za nafto, gre za uh, plin in mi moramo uh, oblast vzeti iz uh, rok Karzaja in uh, drugih mogočnežev. Mi moramo dati uh, revnim možnost, da res izkoriščajo te vire, ki so tako potrebni. Hvala lepa. Besedo ima sedaj gospod Belder za eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča. Kot eh, poročevalec eh, za stališče EU do Irana eh, se zanimam v kontekstu tega poročila zlasti za vlogo Irana. Iran Eh, ima vpliv na Afganistan. Eh, to poročilo nekoliko pozablja. Zastavlja se zlasti vprašanje, kako Evropska unija ocenjuje Iranov vpliv v Afganistanu in kakšne politične konsekvence bomo potegnili iz tega. Eh, zato imam tri konkretna vprašanja za poročevalca in visoka predstavnica bo na to prav gotovo želela tudi pisno odgovoriti. Prvo vprašanje obstajajo množične deportacije afganskih beguncev iz Irana. To prispeva k destabilizaciji. Drugič, ali delite eh, uradno afganistansko stališče, da pod krovnim plaščem deportacij eh, Iran želi v državo pripeljati tuje teroriste. In tretjič, eh, kakšno pomoč daje v afganistanskim oblastem, Eh, za to, da bi rešili problem beguncev iz eh, Irana. Mislim ta tudi na humanitarno pomoč. Hvala lepa, gospod eh, Belder. Gospod Griffin ima besedo za minuto in pol. Moleši. Gospa predsedujoča, to poročilo uničuje govori o uničevanju britanskih vojakov v Afganistanu. Poznam imena osmih hrabrih mož, ki so plačali to noro s svojim življenjem v zadnjem letu. Gospod Hornby, Markill, Dawson iz Telbridgea, Holmes, Webster, Andrew Breeze iz Manchestra. Steven Birdsell iz Warringtona, Paul Warren iz Prestona, Steven Derbyshire iz Wigna, Alex Isaac iz Virla, Douglas Halliday iz Wallisey, Martin Horton, Thomas Sefton iz Warringtona, David Monkhouse iz Cambrie, Darren Foster iz Carlisla, Jordan Bancroft iz Burnia, Darren Beery iz Boltona in Kristen Davis iz St. Helens. Kakšna škoda in zapravljanje mladih življenj. To vseeno pa ni zadeva Evropske unije, za katere stvari se bori Velika Britanija. To je stvar našega parlamenta v Vesmiru, da se odloči v tem, tako kot je naša stvar, da se odločimo, kakšne ukrepe želimo povzeti in obsoditi Blera in pa Camerona zaradi vojnih zločinov, kajti tako kot v Iraku je tudi vojna v Afganistanu zločin. Hvala lepa, gospod Griffin. Nadaljujemo z drugimi govorniki v lastnem imenu, gospod Mauro. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Eh, strinjam se s poročevalcem, ko pravi, Eh, da velikih problemov eh, v Afganistanu ni mogoče rešiti z enimi sredstvi, ampak za novim načinom razmišljanja, za novo definicijo prioritet, kot je to bilo do sedaj. Eh, prav tako se strinjam s tem, ko pravi, da je leto 2014 predvideno kot rok, od katerega Eh, bodo samo afganistanske varnostne sile odgovorne za varnost. Afganistanska vlada je obljubila, da želi biti sama pristojna za lasno varnost. Vse to pa seveda ne pomeni, Eh, da je mednarodna skupnost afganistansko zadevo eh, opustila. Sodelovanje je treba okrepiti v različnih eh, ozirih. Zlasti je treba povečati investicije v gospodarstvo, kaj ti to pomeni investiranje v stabilnost države. To je potrebno napraviti na pravilen način. Potrebujemo integrativni dialog za vsemi inštitucijami na kraju samem. Glavno vprašanje pa zadeva dejstvo, da miru in stabilnosti ne more biti, ne da bi država zagotovila eh, mir svojim državljanom in za to prevzela odgovornost. V tem smislu eh, prosim poročevalca, eh, če je to možno, da upošteva ustni amandma v zvezi z udeležbo letal brez posadke v operacijah. Skratka, to je treba nekoliko spremeniti. Drugače je, če rečemo, da želimo koriščenje teh inštrumentov čim bolj zreducirati, zato da ne bi prizadeli civilnega prebivalstva. E, poročevalec, mislim, da ima možnost, da besedilo še predela, mi mu pri tem z veseljem pomagamo. Gospod Mauro, hvala. Gospod Vigenin, za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča, Lady Ashton, drage kolegice in kolegi. Danes razpravljamo o enem izmed najbolj porečih problemov v letu 2010, eh, ko gre torej za zunanjo politiko. In to eh, priliko bi rad izkoristil za to, da izrazim zadovoljstvo s poročilom Eh, tu imamo podatke, eh, nepismenost, večja umrljivost otrok, vse to so dejstva. Eh, potem pa vidimo tudi Eh, da en teden, eh, v enem tednu uporabijo za vojaške izdatke kot eh, za šest šol. In od leta 2009 naprej Evropska unija in države članice zapravljajo več kot 8 milijard evrov, pa ni ustreznih rezultatov treba je zagotoviti usposabljanje policistov v eh, Afganistanu, vendar ti ne izpolnjujejo kriterijev, nekateri so narkomani, drugi nepismeni. Mi moramo najti novo strategijo, hkrati se pa moramo zavedati problemov. Edina rešitev je politična rešitev prebivalstvo, institucije morajo sodelovati in iskati dolgo trajno rešitev. Predvsem pa je treba končati eh, proizvajati eh, mamila. Hvala lepa, gospod Haglund. Hvala. Eh, gospodu Arlakiju, ki je opravil dobro delo, eh, ki na zaslužen način kaže, s kakšnimi izzivi se soočamo in kakšne napake so bile storjene. Upam, da se bomo lahko strinjali tudi glede izhoda in našega delovanja v Afganistanu. E, mislim, da je pomembno, e, da vodimo resna pogajanja z tako imenovanimi zmernimi talibani. To je edini izhod, tudi če mnogi izmed eh, nami ne vemo, kaj je zmirni taliban in kdo to je. Vendar pa je vendarle koristno o tem imeti razpravo. Mislim, da se je to pokazalo kot prava karta za nas. Potem vprašanje eh, po eh, denarju, pomoči za podporo, kako se to kanalizira. Eh, mislim, da bi to moralo biti kanalizirano preko afganistanskega proračuna. To je edina pot, ampak tudi tam je treba to skrbno napraviti. Našim voljivcem v lasnih državah moramo dokazati, da skrbimo za to, da bi preprečili eh, zlorabo tega denarja. Vloga Pakistana, mislim, da je bila tudi omenjena, to je dobro, da govorimo o tem. Pakistan ima pomembno vlogo v mednarodni skupnosti pri pomoči Afganistonu. Sam prihajam iz države, eh, kjer eh, je v razpravi o Afganistanu govora samo v tem okviru, koliko časa naj eh, finske note ostanejo tam ali naj sploh bodo tam ali ne. Eh, to velja tudi za našo sosedno državo Švedsko in zato eh, mislim, da eh, ta inicijativa kaže resnost in je dober prispevek. Hvala lepa, gospod Črnečki, eno minuto. Četrto temu bil observatorem. Kar nekaj let sem sodeloval pri opazovalnih misijah v Palestini. in spominjam se iluzije, ki jo je dejala pomembna oseba iz Evropskega parlamenta. Dejal je, te osebe iz Hamasa so prijetni ljudje in mislim, da je treba z njimi um, se pogovarjati. Da tudi danes smo slišali, mogoče bi bilo treba se pogajati tudi s talibani. Ali sploh obstajajo zmerni talibani, ne vem. Sam bi bil tukaj zelo previden. Jasno je, da v Afganistanu umira veliko vojakov, tudi iz Polske preveč vojakov umira v Afganistanu in naša strategija je zelo draga lahko bi se pogovarjali tudi o strategiji NATO. Mislim pa, da je treba stvari ločevati med seboj. Hvala lepa, eh, gospod eh, Juvin, dve minuti. Gospod Živan. Gospod Živan, gospa predsedujoča, vem, eh, da gospod Arlaki dobro pozna Afganistan. Med poslanci je eden tistih, ki ga najbolje pozna, vendar e, moramo biti iskreni, to besedilo je problematično. Ne pridružujem se tistim kolegom, ki čestitajo k besedilu in razložil bom zakaj. E, tu eh, v tem besedilu e, zahodnjake e, krivi za težave v Afganistanu. Prvič, zdravstveni pogoji so se poslabšali od takrat, ko smo mi eh, prišli tja. Kakšno čudno in tega nihče ni opazil. Drugič, v uvodni izjavi eh, B piše, da so eh, zahodne eh, sile okupacijske sile in tisti med nami, ki poznajo okupacijo, vedo, kaj to pomeni. In potem pa Eh, tudi orožje in podobno. Bil sem častnik v Afganistanu pred dvema eh, letoma in sicer kot vojaški zdravnik. Zdravil sem afganistanske, italijanske in druge zdravnike in zdravil sem tudi talibane. In če jutri rečete eh, našim vojakom, da ne smejo uporabiti določenih tipov orožja, eh, potem eh, ne vem, ali bodo imeli eh, Eh, razumevanje. In ne vem, ali lahko politiki rečejo eh, to vojakom. Vem, da je vojna kruta, vendar treba je ustaviti ta antimilitarizem, ta uh, antiamerikanizem. In ne smemo kriviti zahodne sile za vse težave Afganistana. Uh, mislim, da so stvari bolj eh, preproste. Sovražnik so talibani in ne američani in ne zahodne sile. Stvari so seveda kompleksne, vendar pazimo, kako stvari predstavljamo. Hvala lepa, gospod Čevan. Gospod Berman ima sedaj besedo za eno minuto. Gospa predsedujoča, Lady Ashton. Strinjam se eh, s tem, kar ste povedali o gospodu Holbruku, sodelovali pri Daytonu in sam sem bil eh, zelo navdušen nad njegovim delom. Eh, strategija v Afganistanu ne more biti eh, uspešna. Eh, negotovost se samo povečuje, obstaja eh, več civilnih žrtev, več mrtvih vojakov eh, in eh, kolega. Živan naj mi oprosti, da vedno več vojakov dojema kot zasedbene sile. E, treba je staviti na lokalno uredbo, pravno državo, lokalni razvoj, pravice žensk in tako naprej. Eh, vendar brez opija. Koalicija mora svoje načela jemati resno. Imamo sicer lepe besede o boju proti korupciji, vendar pa se dejansko nič ne zgodi v zvezi z korupcijo, v zvezi z eh, predsednikom države. To je deziluzija za Afganistance. Eh, treba je okrepiti boj z oper korupcijo. Afganistan ne bo prišel naprej brez zanesljive uprave in vladanja. Pani przewodnicząca. Ni da še gospod Jopro. Gospa predsedujoča, ne moremo oblikovati programa za pomoč v Afganistanu, ne da bi najprej stabilizirali stabilizacijo v državi. Najprej moramo vzpostaviti in zagotoviti varnost in pa ustaviti upornike. Zato je treba spodbujati delovane OZN in enote Europola kot vidimo, še nismo dosegli želenih rezultatov. Kot smo videli, to, kar pravijo za nanje ministerstvo v ZDA, kjer pravijo, da je največji vir dohodka pridelovanje opijuma, zato moramo spodbujati alternativne vrste kmetijstva in pridelovanja. finančna sredstva je treba ustvarjati na lokalni ravni, administracija pa mora potekati na centralni ravni. Hvala lepa, besedo ima gospod Džanaku za dve minuti. Eh, eh, hvala, gospa predsedojoča. Položaj v Afganistanu je seveda zanimiv za mednarodno skupnost, ne za, samo zaradi um, obroženih sil, ki delujejo tam, ampak eh, tudi zato, ker se razvijajo sile, Eh, ki bodo v prihodnje morda lahko izvajale teroristične aktivnosti in to je nevarnost za svet. Mi moramo sprejeti dejstvo, eh, da eh, v Afganistanu obstajajo fundamentalistične teroristične sile. Parlament je pred 14 leti Eh, pripravil poročilo v povezavi z drogami in takrat je šlo tudi za Afganistan in eh, problem drog ni mogoče eh, kratko malo pomesti pod preprogo. Zelo pomembno je, da se pridelujejo druge polščine mi tudi ne smemo pozabiti na vse možne aktivnosti v Pakistanu e, in aktivnosti, s katerimi se financira pridelava drog. Na področju e, zdravstva je potrebno podpirati razvoje, e, zato da ljudje lahko najdejo model, ki ga lahko podprejo, da bodo našli smisel, v tem, da tam živijo. In tak model je še posebej pomemben za ženske. E, situacija žensk je zelo slaba zaradi talibanov in položaj je dejansko neverjeten pritisk na ženske je zelo velik in paziti moramo, da se stvari še ne bodo poslavšale. Uh, Evropska unija mora ostati prisotna na kraju samem. Eh, baronica Ashton, dejansko moramo poskušati stvari razviti. Hvala. Hvala lepa, gospa Čanako. Sedaj ima besedo gospa Gomez eno minuto. Eh, Richard Holbrook je rekel, eh, Vojno v Afganistanu je treba ustaviti tik pred svojo smrtjo, je to povedal in to je pomembno za našo skupno varnost. In zato moramo popraviti zmote. Um, potrebno je poskrbeti za ljudi. Uh, to pomeni, da moramo imeti odgovornost, da uh, zaščitimo ljudi. Potrebujemo pravno državo, demokratične inštitucije, vendar pa tega ne bodo uh, zmogli koruptivni vojaki. Gre seveda tudi za demokratično kontrolo. Ne smemo pozabiti, da imamo tudi jedrske sile in um, pisana Eh, politika pri bistvenih političnih točkah ne more eh, prispevati k rešitvi. To ne more prispevati k rešitvi in končanju vojne. Hvala. Hvala lepa, gospa Gomez, gospod Fidanca, za dve minuti, prosim. Eh, hvala, predsedujoča. Tudi sam se pridružujem zahvalam Richardu Holbroku. In uh, gospodu Alakiju se zahvaljujem uh, za um, pripravo in obdelavo te teme. Uh, tudi naša poslanska skupina je pripravila nekaj predlogov sprememb uh, k poročilu. Poročilo ni ideološko, priznava, kaj je bilo doseženega v devetih letih in prav tako kritizira tudi pomankljivosti uh, Eh, nakazuje pa tudi na pozitivni nadaljni razvoj, ki je sedaj potreben eh, za to, da bi afganistanske oblasti lahko same vzele stvari v eh, svoje roke. Sama vojaška rešitev ni možna. Ponovno moramo potrditi, da je v preteklih mesecih prišlo do bistvenih vojaških uspehov, naprimer operacija v Kandaharu in drugot. Po drugi strani pa Uh, imamo več eh, sil zoper uh, upornike in to je predpogoj za to, uh, da bodo talibani vključeni v pogajanja. Uh, Eh, ta vojaški angažma in tudi eh, žrtve eh, tisočih evropejcev, tisočih vojakov in tudi italijanov je nekaj, kar nas navdaja z ponosom. To je operacija za obnovo države. Mi gradimo šole, mostove, vse, kar je pomembno za to državo. Kljub pridobitvi sredstvam, ki obstajajo, pa so še vedno mnoge pomankljivosti. Eh, zlasti eh, je postalo že jasno, eh, kaj je treba kritizirati v zvezi za uporabo ehm, letal brez posadke. Mislim, da bi bila mm, napaka, če bi se Evropa ali tega inštrumenta zlasti na severovzhodu države, kjer je še posebej težko boriti se zoper talibanom. Zato Uh, upam, da bo poročevalec nekoliko spremenil uh, svoje mnenje, sicer bomo glasovali proti. No, Hvala lepa, gospod eh, Fidanca. Besedo ima sedaj za eno minuto gospod Taler, prosim. Hvala, gospa predsednica, spoštovana gospa Ashton, rad bi čestital kolega Arlakiju za pogumno poročilo. Danes, ko se upravičeno spominjamo diplomata Holbruka in njegovih zaslug za mir, predvsem na Balkanu, dovolite da citiram njegovo izjavo o porabljenem denarju za boj proti narkotikom v afganistanu ena enainšestdeset milijarde dolarjev the most wasteful and ineffective programme i have seen in and out of government najbolj učinkovit program ki sem ga videl v katerikoli vladi spoštovanega diplomata holbrooka podobno je z vsem v teh nesrečnih desetih letih vojne v Eh, afganistanu. nimam se časa spuščati zakaj smo padli v to past bushove administracije vendar dejstvo je da naši državljani pričakujejo da končamo s to norostjo ki nas je stala čez tristo milijard evrov in nešteto človeških življenj če so se nekateri v dva tisoč ena zlahka podali v to vojno je zdaj čas da stežka tvegamo z mirom to pričakujejo naši državljani in pričakujejo politično rešitev in manj vere v vojaško rešitev. Hvala lepa. Merci, Thaler, la parole... Hvala lepa, gospod eh, Taler. Eh, gospa Basesko ima besedo za dve minuti. Eh, gospa predsedujoča, zelo me veseli, da je bilo v odboru AFET dosegeno soglasje v zvezi uh, zatem eh, novo besedilo je tako veliko bolj eh, prepričljivo kot prejšnje. Eh, situacija v Afganistanu seveda potrebuje še veliko izboljšav tudi po devetih letih mednarodnih operacij. Sociološki indikatorji niso boljši, tudi varnostni položaj ne. In odločitve so bile pogosto sprejete brez vključevanja afganistanske stvari um, to, kar banka v Afganistanu niso ne okviri, ne inštrumenti. Pravzaprav potrebujemo uh, neko strateško usmeritev, ki bo v skladu z našim angažmajem v Afganistanu. Evropska unija mora skupaj z NATO e, prevzeti vodenje e, teh mednarodnih prizadevanj in podpirati Afganistan kot suvereno državo. Uh, Eh, edina eh, politična in diplomatska rešitev je tista, ki vključuje, aktivno vključuje afganistansko vlado. Eh, v tem smislu je eden ključnih elementov tega poročila, Eh, podpora eh, nove strategije eh, zoper upornike. Vrh NATO v Lizboni je sprejel sklep, da preide v prehodno obdobje, kjer bodo odgovornosti na varnostnem območju postopoma prenešene na Afganistance do leta 2014. Tako kot je bilo določeno še pred začetkom operacije, se moje enote ne bodo omaknile, dokler. Um, ne bo vzpostavljen mir. Tu eh, želimo meniti tudi eh, ruse, ki omogočajo oskrbo naših enot. In na koncu želim še povedati, da hkrati za tem prehodnim obdobjem, eh, da je treba posredovati enote ISAF na druga krizna območja. Eh, to bo zelo pomembno tudi za romunske enote, ki so stacionirane na jugu Afganistana. Eh, Eh, regija bo še naprej veljala kot nestabilna, če tudi je bilo tam doseženih veliko uspehov. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Preda za dve minuti. Eh, hvala. Najprej želim eh, povedati, da se popolnoma strinjam s tem, kar je predtem povedal gospod Živan. In na začetku želim povedati, da obžalujem dejstvo, Eh, da naslov eh, tega poročila ne navaja Evropske unije. Eh, mislim, da ne moremo govoriti v imenu svetovne skupnosti, ampak samo Evropske unije. To sem poskušal podariti tudi za svojimi predlogi. Eh, to seveda ne pomeni, da se ne zauzimamo za sodelovanje z zavezniki in tako kot je rekel gospod Žovan tudi z združenimi državami. Vendar pa mislim, da ni nujno, da se sedaj osredotočamo na popolnoma novo strategijo. Mislim, da bi bilo boljše, eh, če bi sedaj implementirali strategijo, eh, ki smo jo začrtali pred dvema letoma na vrhu NATO v Bukarešti. Eh, mislim, da eh, naj ne bi šlo za popolnoma novo strategijo, ampak za koherentno stare strategije. Eh, seveda pa se moramo tudi naučiti iz napak, ki smo jih storili. Eh, tu mislim zlasti na eh, vojaško koalicijo. Eh, vendar pa mislim, da ne, mo, ne smemo pasti v pas, da bi delizirali situacijo pred operacijami. Tako kot mnogi kolegi moram tudi sam pripomniti, da je odstranitev talibanov pravzaprav glavni cilj naše strategije v Afganistanu. Vendar pa bi morali videti tudi močne plati teh operacij. Eh, Afganistan je danes država, kjer imajo ženske več pravic, kjer več otrok hodi v šole, kjer deluje več tovarn in kjer se gradi več cest. In vzrok za to je to, eh, da smo mi dali svoj prispevek eh, tej deželi. Naprimer, izobraževalni programi, boj proti revščini, obnova in razvoj, vse to so bile pomembne točke za zagotavljanje miru v Afganistanu. Želim tudi povdariti, kako eh, pomemben je pragmatičen pristop, eh, kot ga zasleduje moja poslanska skupina. Eh, hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo s postopkom CatchDI. Ujemite pozornost predsedojočega. Šest kolegov se je prijavilo, več sedaj ne moremo sprejeti. Po eno minuto ima vsak govornik, zato da pride na vrsto vseh šest. Gospod Kolino, prosim. Gospod Kolino, vas ni v dvorani, ga ni. Potem gremo naprej. Gospod Desernes, oziroma gospa Desernes. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Za razliko od tega, kar je bilo rečeno, menim, da mora imeti Evropska unija lastno strategijo v Afganistanu. Mi imamo namreč svoje vojake, ki so tam angažirani in mi smo tudi dali veliko sredstev in zaradi tega je tudi zelo pomembno, da sami razmišljamo o stvarih. Drugič menim pa, da mora denar koristiti Afganistancem in to se očitno ne dogaja v zadnjih desetih letih, to na terenu stalno ugotavljamo. Deloma je to uh, zaradi nevladnih organizacij in je to njihova odgovornost, eh, vendar eh, poročilo tega eh, ne pove dovolj, vendar je to deloma tudi posledica korupcije vlade, ki ni učinkovita in ni pravična. Tretjič, dialog, politični dialog, torej poskušajo vzpostaviti dialog s talibani že nekaj let, to ni nič novega, mislim, da je to sicer potrebno, je pa to težko. Voditi dialog in čeprav s, uh, smo v slabšem položaju in se os, uh, enote umikajo, uh, torej dialog je zelo težaven. Hvala lepa. Je go, gospod Kolino sedaj v dvorani, prosim. Presidente, onorevoli kolegi, grazie all'approvazione. Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi, z spremom različnih amatmajev eh, se lahko strinjamo z poročilom gospoda Arlakija, tudi z prioritetami, eh, ki jih nakazuje poročilo glede bodočega razvoja Afganistana. Zlasti potrebujemo transparentnost pri finančni pomoči. Eh, policijske sile je potrebno okrepiti trgovino za drogami, je treba uh, ustrezno izkoreniniti uh, Eh, potrebno je vzpostaviti ustrezno vojaško in civilno strategijo. Ponovno je treba povdariti, da eh, je treba stabilizirati um, teritorij, da se je treba boriti z oper talibane. Na ta način je mogoče omogočiti mirovni proces in za, eh, mi imamo skupno besedilo. Um, želim se zahvaliti tudi kontingentu ISAF-u, eh, ki ščiti lokalno prebivalstvo. Hvala. Ne. Hvala lepa, dragi kolega, za to, da ste bili tako kratki. Gospa Delevalova. Kolegovja, jaz mislim, že žijadna vojna ni. Spoštovani kolegi, eh, mislim, da. Nobena vojna ne prinaša um, prosperitete. Nekateri naši kolegi imajo probleme s tem, ali uh, bomo podprli določeno vrsto letal. Um, zato nisem strokovnjakinja, zato bi se morali osredotočiti na to, kar omenja gospod Alaki, uh, situacijo ženskin otrok v tej uh, državi. Mi uh, bi eh, se morali boriti z opar diskriminacijo žensk. Mnogo otrok v Afganistanu nima možnosti, da hodi v šolo in živijo pod mejo revščine. Eh, če eh, ne bomo podprli izobraževanja in zdravstva, ne bomo napravili koraka naprej. Hvala. <clears throat> Najlepša hvala, gospa Nevedalova. Gospod Brons, prosim. <clears throat> Hvala lepa gospod Arlaki je zapisal zelo dobro poročilo, vendar pa je pozabil na dejstvo, da Afganistan ni liberalna demokracija, ki bi jo vodila zeleni. Zgodovina Afganistana pomeni smrt 340 britanskih vojakov in še več vojakov zavezni, zaveznikov. V času te vojne je pričakovana življenska uh, eh, vojna opadla. Po devetih letih eh, sedaj Afganistan eh, oskrbuje svet z več kot 90 odstotkov heroina, leta 2001 pa so dejali, da opium ne goji več. Mislim, da je treba doseči to, da bi se Afganistanci sami borili proti lokalnim teroristom. Najlepša hvala. Gospa Nikolaj, prosim. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Eh, ženske in otroci so nedvomno zelo pomembni elementi poročila. Eh, še pomembneje v poročilu gospoda Lakija pa je racionalnost tega poročila. Najti moramo legitimnost za naše operacije v Afganistanu. In seveda moramo govoriti tudi o učinkovitosti eh, teh operacij in to deloma, na to deloma pogledati tudi s kritičnimi očmi. Po desetih letih eh, operacij Eh, je mogoče postavljati vprašanja eh, o politični uspešnosti teh eh, operacij. In mi smo vsi odgovorni za to. Mi moramo vsi biti odgovorni našim boljivcem, ko, ko nam bodo postavili vprašanja. To poročilo pozdravljam tudi zato, ker to poročilo navaja stvari, ki se jim večinoma želimo izogniti. In mislim, da je to poročilo samo eno mnogih, Eh, ki jih moramo tukaj pripraviti. Eh, periodično moramo vrednotiti situacijo in če odkrijemo napake, potem moramo najti tudi rešitev za odpravo teh napak. To je demokratično. Najlepša hvala, gospod Paška, prosim. Za slovo, pani važena, pani... Eh, hvala, gospa predsedojoča, Lady Ashton. Iz izkušenj zelo dobro vemo, da je mogoče od zunaj pomagati z intervencijami takrat, ko prebivalstvo zaprosi za to. Eh, po letih interveniranja v Afganistanu eh, vidimo, da prebivalstvo tega ne razume. Na slovaškem imamo pregovor. Eh, če ne moremo dati na sveta, potem tudi ne moremo pomagati. Ne želim povedati, da Afganistancem ni mogoče pomagati. Vendar pa ne smemo uporabljati sile pri nudenju pomoči razmisliti bi morali o tem, eh, kako nuditi pomoč eh, na tak način, eh, da bo to afganistansko prebivalstvo tudi sprejelo. Mislim, da bi morali tamkajšnjim politikom predati upravljanje in tako nas bodo lahko tudi razumeli in bodo pripravljeni sprejeti našo pomoč. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. E, gospod Pasku je naslednji govornik. Ah, Mi se zauzemamo za stabilen Afganistan, ki bi sam upravljal svojo situacijo in vidimo, da to spodbujate tudi OZN in NATO. Glede na to, da so naša prizadevanja dolgoročna, uh, bi rad povdaril tri izzive. Prvi je, da tisti model države, ki ga mi želimo usiliti, ni primeren glede na afganistansko tradicijo. Mi moramo pomagati afganistancem za model države, ki bi kombiniral modern, modernost, modernizacijo z tradicionalnim afganistanskim modelom in drugič mi moramo tam obdržati naše enote po letu 2014, torej da podaljšamo to obdobje ali pa da se soočimo s posledicami. In tretjič, naša javnost bo izgubila potrpljenje. Če ne bomo dosegli rezultati, ne moremo enostavno um, dejati, da smo zmagali in oditi domov, to bi bilo narobe. Najlepša hvala, s tem smo uh, končali ta del in gospa Ešton je spet na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Podala bi nekaj zaključnih izjav. Najprej bi se zahvalila Evropskemu parlamentu za izredno zanimivo in živahno razpravo. Zahvaljujem se vam za interes in energijo, ki jo vlagate, vlagate v naše delo v Afganistanu. To ste zelo dobro izrazili danes v razpravi. Kot sem že povedala na začetku, mislim, da je Afganistan pomemben za vse, za nas, za državljane. Evropska unija mora tam ostati ključen akter. Že na začetku sem predstavila prioritete in načrte za obdobje, ki prihaja. Seveda moramo spostaviti ravnovesje med sredstvi v afganistanski vladi in zagotoviti istočasno, da se borimo proti korupciji, zato da zavarujemo naše, naše sredstva. Seveda moramo spodbujati sektore, kot je zdravstvo, šolstvo, policija in spodbujati vladavino prave v državi. Cilj vseh teh programov je, da obnovimo zmogljivost in sposobnost lokalnih struktur in da spodbujamo boj proti korupciji in drugam. Tudi to vedno znova obravnavamo. Še enkrat bi rada podarila, da na vseh ravneh želimo spodbujati pravice žensk v vseh političnih strukturah. Strinjam se z gospo Stevensom, ki pravi, da je namakanje ena pomembnejših vprašanj tukaj in tudi drugot. Še enkrat bi se vam rada zahvalila za razpravo o ključnih vprašanjih in zaključila s tem, kar smo prej že dejali o veleposlaniku Richardu Holbruku, ki in spomnila na njegove zadnje besede, preden je šel na operacijo. To je zelo tipično za njega. Zelo ga bom pogrešala. Najlepša hvala visoki predstavnik C, sedaj pa poročevalec Arlaki za konec razprave, prosim. Najlepša hvala. Ta razprava je bila zelo živahna in zanimiva. Podal bi samo nekaj pripomp in opask. Zelo sem zadovoljen, da nihče ni kritiziral štirih glavnih točk poročila. Zahtevamo namreč reformo mednarodne pomoči odpravo proizvodnje maka, boljše usposabljanje in urejanje policijskih enot in spodboj mirovnega procesa. Vsi komentarji so se nanašali na druge zadeve. Zelo sem zadovoljen, da po enem letu razprave v odboru za zonanje zadeve so kolegi povdarili, da podpirajo poročilo. To poročilo ni bilo lahko. Potem, ko smo ga sprejeli v odboru, za zunanje zadeve, ki smo ga skoraj soglasno sprejeli z 60 glasovi za, z enim glasom proti, v katerega smo vključili kar nekaj kompromisov, kateri smo se dogovorili v političnih skupinah. Zelo pomembno je, da omenimo besedilo poročila, tukaj ne omenjamo okupacijskih sil v Afganistanu. Ta, to je pisalo v prvotnem besedilu. V zadnjem besedilu pa govorimo o enotah in koalicije v Afganistanu. Torej, ne gre o. In I believe that the uh, Torej ne gre za uporabo letal, gre za kompromis med političnimi skupinami, ki smo ga dosegli. Vem, da obstaja veliko različnih stališč in pa seveda podpiram kompromis. Ne pozivamo oziroma ne prepovedujemo uporab um, letal, vojnih letal, vendar pa se strinjam, da seveda moramo najti skupno stališče in kompromisno poliženi skupinami. Zelo bi se rad zahvalil gospej Ashton, ki bo upoštevala vsebino poročila, ki je konkretno in ki zahteva izhodno strategijo iz Afganistana. Eh, kire Sigita, eh, deheste mja erotisi, eh, deheste. Imamo še vprašanje gospoda Šengetija. Ali bi to vprašanje še sprejeli? Ali lahko zastavi vprašanje? Da. Prosim, lahko zastavite vprašanje. Vprašanje poročevalcu. Prosim. Sin doma se spara karlo. Köszönöm. Prosim na kratko. Elnézést kérek, hogy most eh, szólok, szólok fel itt. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moje vprašanje ne bi zastavil gospodu Arlakiju, ampak vam, gospa predsedujoča. Gre za opozorilo. Sem neodvisen poslanec in nimamo veliko priložnosti za sodelovanje v razpravi. Prišel sem uro prej šel sem do vaših sodelavcev in povedal, da bi rad spregovoril in dobil čas za govor. Seveda razumem, da danes nisem dobil priložnosti, moj govor bom podal v pisni obliki in ta bo zapisan v zapisniku, vendar pa bi bilo bolje, da bi več pozornosti namenili tudi neodvisnim poslancem, ki ne dobijo veliko priložnosti za čas za govor. Oj. Torej, vprašanje v zvezi s poslovnikom. Samo naj eh, korigiram, gospod Arlaki ima prav. Končno besedilo, ki smo ga dobili v uvodni izjavi B, ne vsebuje več besed eh, okupacijske sile, vendar eh, zadnja verzija prevoda v francoščino še ni eh, spremenjena eh, in je danes zjutraj še vsebovala te besede gospod Anžon, to ni eh, postopkovno vprašanje. Dobro. Sedaj ste me res medli. Sestavili ste prošnjo, da postavite vprašanje v zvezi